V skladu z današnjim dnevnim redom bo eh, potekala eh, razprava o ustnem vprašanju o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij. Za začetek dajem besedo Malcolmu Harborju za eh, pet minut. Beseda je vaša. Eh, gospod predsedujoči, z vašim dovolenjem predlagam, da eh, malo počakamo. To je ustno vprašanje, ki, ki ga zastavljamo komisiji in upali smo, da bo prišel gospod McCreevy. Kolikor uh, vidim, bo to prevzel gospod Miki. Aha, dobro. Uh, se opravičujem, prej ga nisem poznal. Res me zanima, kakšen odgovor bo uh, oddal na vprašanje. Eh, na, v imenu tima gospoda Makrivija. Gospoda uh, Makrivija sem hotel najprej pozdraviti in mu se zahvaliti za uh, njegovo delo uh, in upam, da boste prenesli to gospodu Makriviju. Uh, gospod Barnje uh, nas je tudi počastil svojo prisotnostjo, ker je zelo aktiven v, v našem odboru in mislim, da bo ta njegova prisotnost tukaj še uh, bolj uh, pomembna, uh, upajoč seveda, da se potrdi njegovo imenovanje za komisarja. Prosti eh, pretok uh, strokovnjakov in direktiva uh, na tem področju je ena od glavnih direktiv, s katerim se ukvarja na moj direktiv v celotni konstrukciji skupnega trga. In zelo je primemno, pomembno, da zastavljamo vprašanje eh, komisiji na to temo danes po, po, do povdne. In eh, gre predvsem za prenos eh, revidirane eh, direktive iz leta 2004 in 2005. Kako se to izvaja v državah članica? Profesor Monti je prišel v naš odbor v ponedeljek in je eh, govoril o svoji misiji, eh, o bodoči usmerjenosti notranjega trga. Zelo je izpostavil, da je del problema pri notranjem trgu ne toliko pomankanje zakonodaje, ampak konsistentno izvajanje in učinkovitost obstoječih inštrumentov, ki že obstajajo za oblikovanje notranjega trga. Na uh, področju uh, medsebojnega pozna, priznavanja poklicne usposobljenosti kot smo že izpostavili, vemo, da je veliko problemov prisotnih pri priznavanju poklicnih kvalifikacij. In to po vsej Evropski uniji. Tukaj je tudi največje število pritož prisotnih v okviru mehanizma Solvit, ki ga sicer zelo podpiramo. Veliko ljudi je frustriranih zaradi tega, ker ni jasnih odločitev ali sklepov in zaradi pomankanja stikov med eh, telesi, ki izdajo dovoljenja in eh, druge sklepe v državah članicah. Ni dovolj koordinirane eh, dejavnosti med temi telesi. Potem je pa tukaj še drug vidik. Popolnoma jasno je iz našega dela, pa tudi dela drugih, da. Eh, dovolj strokovnjakov ni vključeno v eh, evropski poklicni okvir in zaradi tega je resno treba razmisliti o tem, kakšen je ta mehanizem, kako enostavno je do njega dostopati in kako je praktično učinkovit. Iz statističnih podatkov vemo, in to bomo verjetno slišali tudi od komisije, da je prenos tega inštrumenta bil eh, zakasnjen skoraj v vsaki državi članici. Eh, veliko dlje časa traja eh, prenašanje te direktive, kot smo pričakovali, ker verjetno priča o njeni kompleksnosti. Če poskušam to nekako povezati v uh, kontekstu dela uh, odbora za notranji trg, v zadnjih petih letih in mislim, da so tudi vsi koordinatori tega odbora danes dopovdne tukaj z nami. Zahvalil bi se jim za eh, delo, ki so ga vložili v eh, pripravo programa za naprejšnje delo našega odbora. Eh, torej, vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij ni samo enkratna naložba in enkratno delo. Naš cilj je, da pripravimo priporočila za naprejšnji razvoj glavnih sestavnih delov zakonodaje na področju notranjega trga. Komisija pripravlja spremembe že leta 2011, pripravljamo eh, tudi sestanek za nacionalnimi parlamenti za, na to temo, pripravili smo tudi javno predstanitev in pri, eh, poročilo. Eh, upam, da bomo nekje leta 2010 lahko pripravili tudi poročilo na lastno pobudo, zato da se vključimo v delo komisije. Zaradi tega se res eh, želimo slišati, kakšen okvir predvideva komisija na tem področju. To je le začetek procesa in upam, da bo novi komisar lahko prevzel. Uh, to nalogo naprej, tako da se pripravi ta osnovni zakonodajni akt in bolje eh, omogoči delo notranjega trga. Eh, in sedaj dajem besedo eh, komisarju eh, Samečkeju. Gospod eh, predsedujoči, rad bi se zahvalil odboru za notranji trg in vasto potrošnikov, da je izpostavil to pomembno temo. Naj začnem sprva z pregledom. Eh, cilj direktive o vzajemnem priznavanju poklicnih eh, kvalifikacij je izboljšati prosto gibanje strokovnjakov v eh, notranjem trgu. Po dveh letih o prenosu je jih je 22 eh, držav članic eh, že preneslo to direktivo in štiri se eh, pripravljajo prenesti do konca leta. Edina izjema je Grčija, ki ni sprejela še nobenega ukrepa. Prvo vprašanje. Za države članice je ta direktiva izziv zaradi tega, ker se nanaša na več kot 800 različnih poklicov. Te poklici po navadi niso regulirani na, eh, so regulirani na eh, regionalni in nacionalni ravni, vendar to ni noben izgovor in eh, sodišče Evropskih skupnosti tega tudi ne upošteva v svojih šestih sodbah izdanih do sedaj. Pri drugem vprašanju glavni problem je pri zdravstvenih delavcih in arhitektih, kjer so potrebne više Mm, ki je potrebna višja strokovna izobrazba in problemi se pojavljajo eh, tudi pri tistih eh, poklicih, kjer je večji prehod čez meje, kot so učitelji in e, turistični vodiči. Pri tem se komisija trudi za korektno in konsistentno prenašanje direktive, zaradi tega smo pripravili e, poseben priročnik za državljane in uh, tudi navodila za uh, oblasti. Kar pa se tiče ovir, Moram reči, da se popolnoma zavedamo eh, problemov, kot so neustrezni odzivi nacionalnih kompetentnih organov, neutemeljene odločitve, izgubljena dokumentacija in tako dalje. Včasih eh, se informacije dajo, kot da bi šlo za priseljence in eh, se jim eh, nalaga, da uporabljajo napačen postopek stvari se sicer rešujejo. Imamo nacionalne kontaktne točke v vseh državah članicah za to, da lahko informiramo državljane in eh, komisija pričakuje še večjo aktivnost teh točk v prihodnosti. Razen tega tudi eh, informacijski sistem za notranjo. Notranji trg je omogočil izmenjavo več kot 1200 eh, informacij na tem področju letos. To res izboljšuje administrativno sodelovanje med državami članicami in glede zadnjega vprašanja komisija ne more eh, sedaj oceniti, ali je reforma potrebna. To bomo izvedli pri ex-post eh, pregledu, ki ga predvideva sama direktiva. Zaradi tega se bomo držali časovnega načrta, ki je vključen v direktivo in naslednja komisija se bo odločila, kako nadaljevati z delom. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, Samečki. In sedaj predstavniki političnih skupin. Eh, gospod Kurt Lehner, dve minuti. Dobro jutro, eh, predsedujoči, kolegi in kolegice. 2005 smo po večletnem delu in razpravi sprejeli to direktivo v parlamentu in stopila v veljavo. 2007 je bila izvajena, sedaj je leto 2009 in ni spremljivo, da se direktiva povsod ne izvaja. Ta direktiva tudi ni bila nič novega. Imeli smo že predhodne direktive. Zato pozivam komisijo, da naj še naprej izvaja pritisk na države članice. Ehm, v bistvu bi menil, da se problemi pojavljajo v praksi in uh, to bomo tudi v prihodnosti konkretno raziskali, kje so tisti problemi na samem terenu na licu mesta. 20 odstotkov pritož pri Solvitu se ukvarjata z to temo problemov v praksi. In kolega Harbor je tudi opozoril na to, kako pomembna je ta problematika za celoten notranji trg v gospodarskem smislu. Ampak tudi, če pustimo gospodarstvo ob strani, to je v bistvu temena svoboščina državljanov. Da, če se v neki drugi državi, če se preselijo v drugo državo, če se tam poročijo, naprimer, to je njihova temeljna pravica, da lahko tam izvajo svoj poklic, da se lahko tam uresničujejo in to je resnično konkreten problem naših državljanov. Seveda ne gre brez sporov. Zadeva je kompleksna, potrebuje veliko časa, obstajajo različne tradicije in kulture, ravno v poklicih in pa v predstavah o kvalifikacijah eh, za poklice. In zato seveda ne moremo brezpogojno sprejeti katere koli kvalifikacije. Ampak nam gre za to, da se soočamo z tistimi ne samo s tistimi najtežjimi problemi, ampak da razmišljamo o tem, ali obstajajo napake v sistemu, v infrastrukturi. E, tudi s pomočjo Solvita bomo to dosegli. Ta tematika je trajna tematika. Vedno znova dobivamo nove poklice, nove uh, kvalifikacije in zato je naloga parlamentov in pa tudi naloga držav članic da eh, tukaj zadeve potekajo tako, kot je treba. Najlepše hvala, gospod Lehner. Naslednja je gospa Gebhardt, minuto in pol. Hvala, predsedujoči najprej bi želela povedati, da je nezaslišano, da noben komisar ali komisarka ni prisoten, kaj ti gre za vprašanje Evropske komisije, tukaj gre za nespoštovanje Evropskega parlamenta, ki je nezaslišano in ki ga ne moremo spoštovati. Eh, Oprostite, to ne morem sprejeti. Ampak Sedaj nekaj besed o sami temi. Gospe in gospodje, kolegi, gre za državljane Unije in gre za ljudi, ki imajo pravico, da se v Evropski uniji prosto gibljajo in da opravljajo svoje poklice tam, kjer živijo, kjer stanujejo in tam, kjer želijo delati. Zato smo naredili te zakone, zato da bi jim bilo to olajšano, da bi prišlo do resnično, resničnega priznavanja poklicnih kvalifikacij. Zato se mi zdi nezaslišano, da države članice v številnih primerjih niso podozile potrebnih korakov za to, da bi izvajale ta zakon, da bi poskrbele za to, da bi delovala ta, to prosto gibanje državljanov, da bi lahko oni to prosto gibanje živeli. In eh, Evropska komisija bo morala tukaj še veliko narediti. Pa še nekaj bi želela opozoriti. To se mi zdi pomembno in o tem smo vedno znova govorili kot parlament. Poskrbeti moramo za to, da bo to, kar smo predlagali, da bi torej imeli poklicne izkaznice, um, s katerimi bi evropski državljani imeli nekaj v rokah da bi se lahko prosto gibali po Evropi. Tukaj bi morali resnično sedaj nekaj doseči. Organizacije se trudijo za to, ampak mislim, da bi morala postati dejavna tudi Evropska unija, zato da bi to napredovalo. Eh, Najlepše hvala. Sedaj dajem besedo Kristjanu Bušoju, dve minuti. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Prost pretok ljudi je ena od osnovnih pravic za državljane Evropske unije in ta vključuje tudi prosto gibanje strokovnjakov, kar je bistveno za optimalno delovanje notranjega trga. Tako kot so kolegice in kolegi rekli že pred mano, kljub temu, da smo sprejeli direktivo leta 2005, strokovnjaki, ki želijo prosto potovati, imajo še vedno težave. Bil sem priča mnogim takim primerom, osebno na nje so me opozarjali tako romunski, pa tudi drugi evropski državljani v različnih poklicih. Kolegi v odboru za notranji trg so me imenovali za poročevalca za mrežo Solvit in kot smo že slišali, veliko število primerov, ki jih obravnava Solvit, se eh, nanaša na nedelovanje eh, sistema medsebojnega ali vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij. Te vprašanja moramo natančno preučiti, da bi ugotovili, kaj se lahko izboljša. Bistveno pa je tudi, da izboljšamo sodelovanje in komunikacijo med kontaktnimi točkami, da bi se države članice lahko bolje razumele. Morajo razumeti, kako sistem deluje, tako da so lahko čim bolj učinkovite pri izvajanju te direktive in odpravljanju administrativnih ovir. Ravno tako je zaželjeno, da pet držav članic, ki še ni dokončno preneslo direktive, in tudi 22, ki so jo prenesle, vendar pa to niso naredile na ustrezen način, da se te države bolje med sabo povežajo in da situacijo popravijo. Storitve je treba bolje opravljati na tem področju. Najlepša hvala in sedaj dajem besedo gospodinu Rile dve minuti. Hvala, predsedujoči, hvala, komisar. Mislim, da se vsi strinjamo glede cilja. Vsi želimo, da bi se državljani v Evropski uniji prosto gibali in da bi vsak lahko upravljal svoj, svoj poklic. Postavlja se vprašanje, zakaj ta direktiva po petih letih še vedno ni pravilno izvajana. Kmalo bo menilo pet let in uh, kot odbor smo bili prisotni pri pripravi zakonodaje, moramo pa tudi sedaj izvesti analizo problemov, zakaj prihaja do, do ovir pri izvajanju. In to ni edina direktiva, ki, ki uh, ni ustrezno izvajana. Za nas mora biti signal, če je toliko primerov, s katerimi se ukvarja Evropsko sodišče in tako naprej. Tukaj obstajajo različni razlogi. Po eni strani države članice Eh, oklevajo, gre za protekcionizem, prav gotovo so tudi to razlo, eh, razlogi. Seveda igrajo vloge tudi različne kulture, različni pravni sistemi in eh, to, kako evropska zakonodaja vpliva na te pravne sisteme. Tudi s tem se moramo ukvarjati, pa tudi s tem, ali direktiva resnično izpolnjuje to, kar smo z njo želeli doseči, oziroma ali to sploh ni bilo možno. Vsa to se mi zdi pomembno ex ante analiza bo ena izmed zadev, s katerimi se bo moral ukvarjati ta odbor in kjer se bo moral razvijati naprej. Imam pa tudi vprašanja za komisijo. Zanima me, zakaj eh, ta rdeča nit eh, se je pojavila šele po štirih letih. Um, dobro, ta je sicer sedaj za pozdraviti, ampak moral bi priti že prej.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 Živimo v krizi, ki jo je kra pred kratkim doživela Evropska unija in ta še posebej izpostavlja pomen dobrega delovanja notranjega trga. Notranjega trga ne bomo mogli do konca izgraditi, če ne bomo omogočili prostega pretoka ljudi, ki ga med drugim zagotavlja tudi ta direktiva. Kljub temu, da je bila sprejeta že pred štirimi leti, štiri države članice je še niso prenesle in niso se držale roka 20. oktobra 2007, ki je v sami direktivi. Sprašujem se, Eh, in zastavljam vprašanje komisije, ali niste bili v zadnjih štirih letih preveč pasivni, kaj ste naredili, da bi države prenesle direktivo pravočasno. Drugič, kdaj boste pripravili oziroma izdali poročilo z ocenami prenosa direktive in kaj bo osnova za skupne zaključke v tem poročilu. Na koncu leta naj bi začeli izvajati tudi direktivo o storitvah. Že danes vemo v parlamentu, da mnoge države članice ne bodo mogle pripraviti ustrezne zakonodaje pravočasno. Zato nas zanima, kako vi vidite povezavo med tema dvema direktivama. Potem pa tudi še vprašanje eh, potovanja oziroma prostega pretoka eh, medicinskih sester. To je pomembno za Polsko. Namreč eh, tukaj se postavljajo skupne zahteve v direktive za iz poklicno usposabljanje medicinskih sester in zanima me, kako boste pomagali sestram iz vzhodne Evrope, vključno s Polsko. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo Andreasu Švabu za dve minuti. Hvala lepa, da je komisija tukaj predstavila svoje mnenje. Naj pa bi opozoril tudi na to, da smo v skladu z medinstitucionalnim sporazumom med komisijo in parlamentom Eh, in to sem omenil tudi takrat, ko smo se pogovarjali o direktivi o storitvah. Takrat je parlament dobil eh, to, ta privilegij, da se lahko pristojni komisar izrazi o nekem določenem vprašanju in uh, apeliram na prisotno komisijo, da se nam ta del med institucionalnega sporazuma zdi izredno pomemben in to ne samo zaradi formalnosti. Tukaj gre za izredno pomembno politično vprašanje, ki je ključnega pomena za državljane in državljanke Evropske unije. Eh, kolega Bilan je govoril o direktivi o storitvah, ki lahko deluje samo, če bomo imeli vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij. Uh, To je za ljudi uh, zelo pomembno. Pogosto pa gre za določeno nemoč pri ljudeh, če se jim zdi, da njihov delodajalec uh, izkorišča razno razne pravne ovire samo zato, da jim lahko znižuje plačo. In to je prisotno zlasti v čezmejnih območjih. To sem opazoval naprimer med Nemčijo in pa med Avstrijo in tako naprej. In ti ljudje so prepuščeni sami sebe in moramo jim pomagati. Res je, da ne moremo čez noč odpraviti vseh težav. Ta proces bo še trajal. Na to je opozoril tudi poročevalec Kurt Lehner. Vendar pa vseeno naša naloga ostaja, da te probleme teh državljanov jemljemo resno. In to pomeni tudi to, da mora komisija dati zadevi potrebno težo. Upam, da bomo za novo komisijo tukaj ustrezno napredovali. Vas pa prosim, da to sporočite v ustrezni generalni direkciji. Hvala lepa. In eh, sedaj dajem besedo gospe Verno, eno minuto in pol. Gospod predsedujoči, Govorili smo tudi že o implementaciji direktive o storitvah. Na tem področju je ključni primer ravno direktiva o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij. Tukaj države članice niso uh, upoštevale roka za njen prenos. Bistveno je da eh, se upoštevajo določene značilnosti posameznih poklicov in to se ni zgodilo, še zlasti, ko gre za eh, področje srednješolske izobrazbe in podobno, to pa le lahko povzroča probleme tako za strokovnjake kot za državljane. Ko gre za eh, poklice v zdravstvu, je to še posebej jasno. Če si pogledamo naprimer francoske babice, tam je situacija verjetno popolnoma drugačna v Franciji kot pa drugje v drugih državah. Če nekat, kdo prihaja v Francijo eh, in eh, želi opravljati babiški poklic z drugačnimi kvalifikacijami, potem je to naprimer problem pri izdajanju receptu. Prav gotovo je ta direktiva eh, mejnik v našem delu in moramo izboljšati njen prenos. Ravno tako je tukaj vprašanje jezikov pri harmonizaciji poklicnih kvalifikacij. Naj omenim dejstvo, da zdravstveni delavci želijo evropsko kartico, izkaznico, ki je zelo dobra tudi za pacijente. Želela bi si podobne izkaznice tudi v drugih poklicih. Lomaš, Antonija Parvanova. In sedaj dajem eh, besedo Antoniji Parvanovi za eno minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod eh, komisar, kolegice in kolegi, ko govorimo o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij in dobrem delovanju notranjega trga, si moramo gledati, kakšna je situacija na zdravstvenem področju, kjer je direktiva. Um, taka, da jo je treba še naprej obravnavati. Pri nadaljem implementaciji so potrebni dodatni ukrepi za vzajemno eh, priznavanje kvalifikacij, ne le diplom, ampak tudi drugih. Zahtevane so tudi ustrezne jezikovne sposobnosti in še najbolj pomembno sposobnost zagotavljanja dobre zdravstvene oskrbe. Države članice si morajo več deliti informacije o um, registraciji zdravstvenih delavcev po možnosti za uporabo skupne podatkovne baze. Pri tem pa moramo pomisliti na skupne standarde za ocenjevanje usposobljenosti in veščin, eh, kajti gre za eh, javno zdravje in javno varnost. Eh, pripravili so že ustrežne nacionalne varovalke in razmišljamo tudi o Eh, posebnih eh, uporabi novih eh, tehnologij na področju zdravstva. Naše prebivalstvo se stara, kar pa pomeni še večji pritisk za zdravstvene delavce. Če želimo izboljšati pretok zdravstva, zdravstvenih strokovnjakov, potem uh, moramo to omogočiti v celotni Evropi z uporabo najvišjih standardov kvalitete. To je uh, odgovorno za vse nas in upam, da bo komisija in države članice to natančno preučile, čeprav je v nekaterih zdravstvenih uh, sistemih v Evropski uniji pravzaprav skoraj nobenih strokovnjakov ni več. Hvala. Köszönöm, asszonyom. Najlepše hvala in sedaj bi dal besedo gospe Hanslikovi za dve minuti. Najlepše hvala, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Če želimo, da se naši državljani prosto gibljajo, potem jim moramo zagotoviti eh, to kot pravico v primeru, da imajo ustrezno izobrazbo in tudi sicer. Potrebujemo torej eh, odpravo vseh ovir na tem področju in ustrezno zakonodajo, ki bo veljala za celo vrsto različnih poklicov. To je prav gotovo izziv tako za Evropsko unijo kot za njene državljane. Eh, Eh, za državljane je izziv, da se uspejo prebiti skozi ta velik eh, seznam različne zakonodaje. Ravno tako pa se težave pojavljajo zaradi pomankanja zaupanja med državami članicami v um, izobraževalne sisteme drugih držav članic, pa tudi eh, administracija v različnih eh, državah se mora v to bolj vključevati. Pogovarjali smo se o evropski poklicni izkaznici, eh, ampak moramo videti, da to mora pospešiti, ne pa overati eh, prost pretok eh, ljudi na notranjem trgu. Dame in gospodje, čez približno deset dni eh, bo potekal rok za implementacijo direktive o storitvah. Te dve direktivi se na nek način dopolnjujeta direktiva o storitvah in direktiva o vzajemnih priznavanju poklicnih kvalifikacij. Implementacija slednje se ni izkazala za uspeh in prosim, bolj potrudite se za um, boljše izvajanje teh direktiv, ki sta potrebni za notranji trg. Hvala lepa. Gospod Koreja de Campo, še na minuto. Hvala lepa. vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij je bilo um, konsolidirano v enem zakonodajnem aktu, vključevalo je 15 direktiv, ki so pač ustvarjale praktične probleme pri implementaciji v državah članicah. Ti problemi so bili znani, zato bi komisija morala izpostaviti tiste najbolj kritične pojave in kje se dogajajo problemi, ko gre za interpretacijo tega pomembnega inštrumenta na evropskem notranjem trgu. To, je, to so ovire ne samo ljudem, ampak tudi notranjem trgu. Moramo najti tista siva mesta, tako da učinkovitost te direktive ne bo ovirana. Vendar pa Evropska unija ne more narediti tega, česar nočejo narediti države članice. Ehm, vendar pa bi z ustreznimi ukrepi lahko preprečili določeno mejo protekcionizma. Pri tem nam lahko pomaga tudi Eurist in pa mreža Solvit. Na ta način eh, bi dobili tudi učinkovite kontaktne točke. In to direktivo bi lahko povezali z eh, direktivo o storitvah. Gospod Greh, za eno minuto. Hvala lepa. Najpomembnejša ovira interpretaciji te direktive je nezaupanje strani držav članic. Gre za nezanimanje držav članic Zato države članice postopajo po svoje na notranjem trgu. Vsaka država članica pravi, da uporablja nek eh, sistem, ampak da je vse skupaj pač odvisno od eh, pogostosti. Ni možno, da nek informacijski sistem deluje, če ga vse države članice ne zbirajo na enak način. Moramo imeti referenčne točke za vse države članice moramo imeti enak način eh, zbiranja podatkov v vseh državah članicah. Samo na ta način bi lahko resnično izvajali to direktivo. Zanima me, kakšne načrte za ukrepanje ima tukaj komisija in če želijo spodbujati koncept notranjega trga, potem se to direktivo ne da tolmačiti tako, kot vsak želi po svoje. Hvala lepa. Preden postavim vprašanje. Veliko je bilo govora o mreži Solvit in uh, na zadnjem zasedanju odbora smo slišali tudi o premalem financiranju mreže Solvit. Upam, gospod Barnier, da boste vzeli to v naznanje že pred vašim zaslišanjem ne moremo dovoliti, da bi Solvit bil premalo financiran, kaj ti opravlja odlično delo. Moje vprašanje pa je povezano z zdravjem. Nekvalificiran zdravstveni delavec se lahko ogroža življenje bolnikov oziroma lahko povzroči celo smrt. Ali komisija predvideva sistem, ki bi, pot, ki bi imel vse potrebne informacije, tako da mobilnost zdravstvenih delovcev ne bo ogrožala zdravja bolnikov. Sedaj imamo možnost uh, izmenjave informacij, ampak samo, zato, samo v primeru, če pride do zahteve potem. Ko gre za naprimer zdravstvene delavce, bi ta sistem moral potekati um, avtomatično. Hvala lepa. Kaj se nam osnovno, kaj vedke zvigben, kaj če dej aj. Hvala lepa. Sedaj pa postopek catch the eye. Vsak ima eno minuto. Sedem, uh, eh, prosite, šest govornikov bi želelo govoriti in vsi bodo dobili besedo. Gospod Ževin je prvi. Veliko je bilo povedano o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij. Pomembno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je naslednje. Zakaj je ta pomembna direktiva tako težka za izvajanje? Menim, da zato, ker je preveč zapletena, da bi jo vsakodnevno izvajali gre za problem jezikov, to so omenili že kolegi, potem gre za to, da so postopki prezapleteni, postopek za to, da se nekje ratificira tvojo diplomo ali eh, kakršnokoli drugo poklicno kvalifikacijo in pa gre tudi za širok razpon različnih eh, načinov usposabljanja poklicnega osebja. Morda bi komisija lahko držav članic eh, zahtevala, da bi imeli samo eno samo odgovorno telo, ki bi bilo odgovorno za poklicno usposabljanje. Ali pa, da bi se vsaj takšna telesa srečevala na evropski ravni, tako da, da bi dobili um, evropsko certifikacijo poklicne usposobljenosti. Na ta način bi imeli več enotnosti. Gospod Mark Trabela. Predsedujoči, komisar, kolegi, Belgija je ena izmed tistih petih držav članic, ki še ni v celoti prenesla direktive o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij. V skladu za mojimi informacijami se zdi, da prihaja do ovir um, zaradi skladnosti belgijske zakonodaje z, z evropsko zakonodajo. Eden izmed razlogov pri Belgiji pa je tudi kompleksna narava te same direktive. Mislim, da bi komisija morala pomagati uh, državam članicam, tako da bi lahko spodbujali pro, prosto gibanje strokovnjakov, kar je glavni cilj te direktive. Hvala lepa. Gospod Kelly. Uh, thank you, Mr. Firstly... Hvala, predsedujoči. Najprej se zahvaljujem gospodu Sametskiju za dobro delo. Vsi se strinjamo s temo, o kateri danes razpravljamo. Uh, O tem smo nedavno razpravljali tudi v okviru delegacije za odnose s Kanado. In to kaže tudi na mednarodno naravo te direktive. Moramo zagotoviti, da so poklicne kvalifikacije, da veljajo enaki standardi po celotni Evropski uniji. V nekaterih eh, državah članicah se zgodi, da če se študentje dovolj dobro odrežejo za upis v fakulteto, lahko to fakulteto obiščejo tudi v eh, drugi državi. In če je to možno na ta način, potem ni nobenih razlogov, da tega ne bi izvajali tudi pri poklicnih kvalifikacijah in to na evropski ravni. Hvala lepa. Köszönöm, Kelly úr. Egy másik Kelly úrnak adok szót. Hvala, gospod Kelly. Alan Kelly. Upam, da ni preveč eh, prevelika zmeda, da sva torej dva Kelija. No pa preidemo k bistvu. Ovire pri vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij vodi tudi do, do problema brezposelnosti, zato je to resen problem. Nismo nikjer blizu notranjega trga na tem področju. Želimo oživiti evropsko gospodarstvo in na ta način, mislim, to lahko dosežemo tudi na ta način, da olajšamo prosto gibanje strokovnjakov in pa ljudi za poklicno kvalifikacijo. V, na irskem izvoz naših storitev prispeva, veliko prispeva k napredku našega gospodarstva in dosedaj nesposobnost držav članic, da bi izvajale to direktivo, ovira tudi prosto gibanje storitev in pa dela. In strinjam se za poslancem Grekom. Države članice ne spoštujajo dovolj tudi informacijskega sistema. Pozivam komisijo, da naj natančno identificira tiste ovire, ki uh, ovirajo to vznajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij van Nistelrooy naslednji. Hvala lepa. Nek vidik bi želel podariti pri tej razpravi. Kaj se kaže tukaj? Specializirane poklicne skupine nam deloma manjkajo. Gre za skoraj nekakšen trg z določenimi poklici in to lahko predstavlja določene grožnje naprimer na področju varnosti, če pomislim na velika kemična podjetja in tako naprej. Nacionalni nadzor je pri določenih poklicih eh, premajhen in zanima me, ali se komisija s tem ukvarja in zanima me, kaj bi lahko tukaj spremenili. Kajti to je problematično, to je nezaželen stranski pojav, ki ga moramo preprečiti gospod zver je naslednji hvala za besedo spoštovani gospod predsedujoči kolegice in kolegi dejansko se ukvarjamo z enim pomembnim vprašanjem to je eh, priznavanje medsebojnih kvalifikacij v eh, okviru evropske unije in eh, že sam po sebi je to velik problem glede na to da kvalifikacije izhajajo iz izobraževalnega sistema teh pa imamo v evropski uniji najmanj sedemindvajset verjetno se nekateri spomnite da smo lansko leto v marcu uveljavili evropski kvalifikacijski okvir evropski kvalifikacijski okvir ki je nek mehanizem ki omogoča da se izobraževalni sistemi primerjajo med sabo eh, ampak problem pri tem kvalifikacijskem okviru je da ga niso implementirale države članice ne kot v celoti ali pa kot vsaj prenosnik prevajalec različnih kvalifikacij poklicev veščin eh, stopenj izobrazbe. jaz mislim da zlasti članice države članice čaka v prihodnosti velika naloga in če bodo dejansko uveljavili evropski kvalifikacijski okvir ki je bil že sprejet torej na ravni evropskih inštitucij bo potem primerjava in pa priznavanje medsebojnih kvalifikacij izobrazbe veliko lažja. Ob zaključku pa komisar Samecki. Uh, Opravičujem se, da pri prvem govoru nisem ustal. Gre za pomankanje izkušenj in zaradi zgodne jutranje ure. Nasplošno bi rad odgovoril na nekaj vprašanj. Najprej je potrebno povdariti to, da komisija podpira države članice pri prenosu te direktive. Sedaj, ko je ob, eh, rok prenosa potekel, pa smo še vedno podpirali držav članic. Eh, objavili smo smernice, objavili smo tudi eh, informacijski sistem, ki ga uporabljajo države članice in eh, objavili smo um, kodeks ravnanja o administrativnih um, postopkih. Prav tako je Evropska unija pripeljala neizpolnjujoče države pred Evropsko sodišče in eh, Evropsko sodišče je v šestih primerjih ugotovilo pomankanje pri prenosu te direktive v državah članicah. Prav tako pa smo objavili tudi. Um, priročnik za državljane. Želim se zahvaliti za vse za vsa vprašanja, za vse komentarje. Zahvaljujem se Malcolm, Malcolmu Harborju, avtorju vprašanja. Mislim, da je sedaj na državah članicah to, da začnejo resnično izvajati to direktivo in komisija se bo še tesneje povezala z parlamentom, ko gre za ta dosje. Natančneje bomo v praksi zasledovali izvajanje te eh, direktive in eh, to bomo pri, po, počeli tudi v prihajajočih letih. Hvala. Najlepša hvala. S tem je razprava končana. Zato prehajamo na naslednjo točko današnjega dnevnega reda. Gre za ustno vprašanje eh, v zvezi s kohezijsko politiko po letu 2013. Besedo dajem avtorici vprašanja. Gospe Hübner. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, komisar.